Um, Hvala, dragi kolegi. Nadaljevali bomo z našo naslednjo razpravo in sicer gre za Zahodni Balkan, sprejeti sklepo strategiji širitve EU. Imeli bomo izjavo podpredsednice komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in uh, gospod Mogherini, kar vabim, da nam spregovori. Izvolite.